plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta vas moram ponovno obvestiti o tragičnih naravnih katastrofah v zadnjih dneh. Danes je prišlo do potresa v Turčiji, v katerem je umrlo najmanj 57 oseb. Prejšnji teden je prišlo tudi do potresa v Čilu, ki je zahtevalo skoraj 300 žrtev. Eh, prav tako pa so nevihte, ki so divjale nad Evropo, zahtevale več kot 60 življenj, večinoma v Franciji. Prav tako ne pozabimo na potres na Haitiju. Najnovejši podatki nam reč kazajo, da je umrlo več kot 300 tisoč ljudi. V vseh teh primerih sem v imenu Evropskega parlamenta izrazil sožalje in sočutje družinam umrlih, kajti vsako izgubljene življenje je tragedija predvsem za njih. Ko pa štejemo žrtve v desetinah in stotinah tisočih, pa je to tragedija za cele države in za svet in eh, zato gre naše sočutje vsem družinam in pa tudi državam, ki so utrpele omenjene tragedije. 11. marca obležujemo 20. obletnico neodvisnosti Litve. To je bila prva država z komunističnega bloka, ki je razglasila svojo neodvisnost od Sovjetske zveze. V našem parlamentu imamo štiri kolege poslance, ki so podpisniki izjave o neodvisnosti iz leta 1990. Čestitke. Prav tako 11. marca 1990. Prav tako 11. marca 1990 je Estonski kongres, takratni demokratični parlament, sprejel deklaracijo o oživitvi neodvisne države po 50 letih sovjetske okupacije. Čestitke tudi estonskim kolegicam in kolegom. Desetega marca mineva 51 let tibetanske ustaje. Kot rezultat te ustaje je bil Dalaj Lama skupaj z 80 tisoč tibetanci primoran zapustiti svojo državo in eh, zato vse čas pozivamo kitajske oblasti, naj spremenijo svoj odnos do tibetanskega naroda in da naj začnejo z plodnim dialogom s predstavniki tibetanskega naroda. V zvezi s pripombami poslanca Nigela Faragea na zadnjem tako imenovanem mini plenarnem zasedanju, sem v skladu z eh, tretjim odstavkom 153. člena poslovnika opravil pogovor z gospodom Faražom, na podlagi česar sem se odločil, da ga kaznujem z oduzemom deset dnevnic. Prav tako vas obveščam o še enem dogodku. Prav tako vas obveščam o še enem dogodku. Namreč zopet je prišlo do kraje oziroma ropa, en od eh, poslank zelo blizu stavbe Evropskega parlamenta. Sam že kar nekaj časa vodim pogovore tudi s predstavniki mesta Brusel in pa tudi s predstavniki belgijskih oblasti. Naša poslanska kolegica Izabel Durand deluje kot posrednik v teh pogovorih, saj zelo dobro pozna razmere v Bruslju in v Belgiji. Razmere danes so takšne, da skupaj s komisijo in z Evropskim svetom želimo v okolici parlamenta in ostalih dveh institucij vzpostaviti posebno območje, v katerem bi bila varnost zagotavljena ne le strani bruselskih oblasti, ampak tudi strani centralnih belgijskih oblasti. V tej fazi eh, smo v intenzivnih pogovorih, imeli smo še eno srečanje takoj po tem ropu, prav tako bo še nekaj uradnih srečanj s policijo v naslednjih dneh, eh, bolj konkretno 22. marca. Naj vam tudi povem, da zelo intenzivno delamo na tej problematiki, da bi torej izboljšali stanje varnosti v okolici zgradb Evropskega parlamenta in uh, drugih evropskih institucij, ne le parlamenta. To je zadeva, ki jo obravnavamo skupno. Prehajamo na zapisnik. Zapisnik za 25. februar 2010 je na voljo, prav tako so na voljo besedile, ki so bila sprejeta na tem zasedanju. Je kakšna pripomba na zapisnik? Ne vidim pripomb, s tem je zapisnik potrjen.